z deveto točko na našem dnevnem redu. Pozdravljam Nadjo Kalvinjo, špansko ministrico za gospodarstvo in podjetništvo. Dobrodošli, hvala lepa, da ste z nami, hvala lepa za to, da ste sprejeli vabilo na gospodarski delo k Španijo. Veste, da ima Nadja Kalvinjo zelo pomemben portfelj, pristojna je tudi za vladni zbor, ki združuje različne ministrstva, ki se ukvarjajo z ekonomskimi politikami. Prav tako prihaja iz Euro skupine in Ekofina, kjer so tudi obravnavali kar nekaj točk, ki so pomembne za nas. Kasneje bom podal sporočila na to temo. Kot veste, ima Španija pozitivno ekonomsko prognozo, v dobrem stanju. Ravno kar so predstavili ambiciozen proračun, kjer se zelo osredotočajo na socialno porabo, kohezijo, inovacije in naložbe. Pripričan sem, da bo tudi ministrica govorila o tem. Bomo pa seveda se pogovarjali ne samo o španskih zadevah, temveč tudi o širših evropskih temah, vključujoč poglobitev EMU. Kot veste, je to tudi ena od tem, ki je ključnega pomena za nas. Obdelujemo predlog komisije in seveda želimo slišati vaše mnenje tudi o tem, proračunu evroobmočja, poraba, razvoj. Tukaj imam enega od poročevalcev na to temo in prepričan sem, da bo to tudi tema naših pogovorov. Seveda pa sedaj dobite priložnost vi za uvodne besede, uvodno izjavo, potem pa bomo imeli običajen krok vprašanj in odgovorov. Prosim, gospa ministrica, beseda je vaša. Hvala lepa. Predsednik Gualtieri. Spoštovane poslanke in poslanci odbora Ekon, gospod in gospodje. Veliko veselje mi je, da sem se lahko vrnila v Evropski parlament, v odbor Ekon. Kar nekaj let je ta odbor igral zelo pomembno vlogo v mojem vsakodnevnem življenju. Veliko prijateljev imam tukaj, tako da je zelo dobro, da sem se kova vrnila, tokrat prvič kot ministrica za ekonomske zadeve Španije. Najprej bi rada povedala, kako zelo cenim vaše vabilo. Hvala za to. Nadalje, ta sestanek je zelo aktualen. Španska vlada je ravno kar predstavila osnutek proračuna za 2019. Tukaj imamo naše proračunske napovedi. Gre za osnutek proračuna, ki pravi, da se bo gospodarska rast v Španiji nadaljevala 2019 in sicer po stopnjah, ki, in to pravijo vsi, bodo više kot 2019 v sosednjih državah in popreče EU in evromoče, torej više rast bo pri nas. Osnutek proračuna temelji na treh stebrih naše ekonomske politike, na to se bom vrnila nekoliko kasneje. Lahko pa to v bistvu poznamo takole. Prvič, jasna zaveza fiskalni disciplini. Naš cilj za javni dolg je 1,3 odstotka BDP. Dva, sedem odstotka pa je bilo izračunano konec 2018. 2019 bi naj prvič imeli tudi primarni presežek. S tem bomo lahko popravili eno največjih neravnovesij, ki smo jih imeli zaradi krize, to je visoka raven javnega dolga in visoko razmerje javnega dolga v primerjavi z BDP. Drugi steber ekonomske politike je pomen, ki ga dajemo socialni koheziji. Kot je predsednik dejal, je to pomembno. Imamo specifične ukrepe, ki bi naj zagotovili, da bodo vsi državljani pridobili zaradi rasti da bo to pomagalo večji enakosti in socialni vključenosti. To je ključnega pomena, če želimo imeti finančno vzdržnost na srednji rok. In tretjič, nadaljevali bomo s podbojanjem strukturnih reform v državi, zato da bomo bolje pripravljeni na izzive 21. stoletja, da bomo povečali našo produktivnost. Prav tako smo objavili agendo za spremembe, ki bo skušala tudi pojasniti prednostne naloge za izzive prihodnosti. Preden nadaljujem z našimi ekonomskimi politikami, pa naj povem še nekaj o ekonomskem kontekstu, v katerem se trenutno nahajamo. Najprej, kar se tiče globalne ekonomije, vse napovedi kažejo, da bo ekonomska rast pozitivna, vendar pa manj homogena in manj odločna po različnih delih sveta. Vseeno pa obstajajo nekatere negotovosti in tveganja, ki so pred nami in verjetno se bo to pokazalo letos. Seveda vam to ni potrebno omenjati, ker dobro poznate vse to, to izhaja iz vaših razprav. Verjetno bo to potem odločalo tudi o glavnih izzivih, s katerimi se bomo soočali v evromočju. Napovedi za rast v evromočju so bile popravljene na vzdolj. Mislim, da bo to pomenilo večji pritisk na nas, zato da zagotovimo s poglabljanjem EMU, na to se bom še vrnila. Kot opravim, pa moram povedati tole špansko evropska ekonomija ima visoke stopne rasti. Upamo, da se bo to nadaljevalo tudi leta 2019. Napoved je 2,6 odstotka rasti, to je bilo lani, 2,2 odstotka pa letos. Seveda to se lahko še spremeni, ampak naše stopnje so više kot v sosednjih državah in kot je poprečje EU. Ekonomski model španskega gospodarstva je boljši kot v prejšnjih letih. Inflacija je zmerna. Zelo veliko je ustvarjanja novih delovnih mest, približno 3 odstotke 2018 in to nam dovoljuje tudi znatno zmanjšanje brezposobnosti brezposobnost se je zmanjšala za približno 6 odstotkov lani. Nadalje, ta gospodarska rast je spremljena tudi s preseškom. To je seveda zelo pomembno eh, v teh časih pozitivnih gibanj. Španska ekonomija, torej z drugimi besedami, rešuje svoje neravnovesje in se izboljšuje. Počnemo vse, kar je v naši moči, da bi se pripravili na izzive, ki so v skladu s tremi stališči, ki sem jih omenila. Fiskalna disciplina je ključnega pomena za politiko naše vlade. Naš cilj je, da še naprej znižujemo dolg. In opustite primaklaj, in da eh, tudi zmanjšamo, če bo možno, dolg. Nadaljevali bomo v tej smeri, skušali bomo okrepiti zaupanje finančnih trgov, v Španijo pa že sedaj so pokazali veliko zaupanja. 2018, kljub vsem negotovostim, je bilo zelo pozitivno, kar se tiče financiranja javnega sektorja. Na začetku 2019, torej sedaj, tudi vse kaže dobro. Tukaj z mano je tudi državni sekretar finančnega ministrstva. Imeli smo torej pozitivno razvoj dogodkov, izdali smo obveznice z dobro stopnjo in tudi popraševanje je bilo rekordno, tako da smo lahko znižali financiranje španskega dolga. To je ključni cilj naše vlade, kajti vsako leto namenimo približno kar nekaj milijard evrov za servisiranje dolga. Ta denar bi lahko, vsaj tako menimo, bolje uporabili za zdravstvo, izobraževanje, raziskave, razvoj, na primer. Zaupanje finančnih trgov je ključno, to smo se naučili v časih krize. In to razlaga prvi steber ekonomske in finančne vzdržnosti našega akcijskega načrta. Po drugi strani pa moramo imeti tudi zaupanje državljanov. To pa potem pojasni drugi steber, kjer se želimo osredotočiti na socialno vključenost. Fiskalna disciplina ne sme biti izgovor za to, da obrnemo hrbet glavnim vprašanjem naši državi, povečevanje neenakosti zaradi finančne krize. Ekonomsko okrevanje mora biti uprito vsem državljanom. Želimo si vključujočega modela rasti. In mednarodne organizacije in evropske institucije nam to priporočajo. V našem osnutku proračuna, ki smo ga ravno kar poslali v parlament, imamo tudi zelo ambiciozen program, kar se tiče fiskalne discipline za socialne politike za tudi varstvo otrok od nič do tri, povečanje pokojnin. Še pa posebno govorimo o potem družinah, najbolj ranljivih skupinah prebivalstva. Naša agenda nam bo dovolila, da zmanjšamo neenakosti, ki jih vidimo od začetka krize in ekonomsko okrevanje to še ni izravnalo. Tretji steber našega akcijskega načrta pa je, da se pripravimo na naslednje prihodne izzive. Želimo si trajnostno srednjeročno rast omreviti vzdržno tako ekonomsko, okoljsko kot socialno. Koordiniramo različna ministrstva, gospod Gvalteri je to že omenil zato da bi zagotovili, da se bodo strukturne reforme izvajale posod. Spremenili bomo politiko na področju kadrovanja, prav tako si želimo biti vodilni, kar se tiče globalnih razprav, pa tudi družbenih in ekonomskih sprememb. Želimo usmerjati digitalno revolucijo, želimo poštene priložnosti, boj proti neenakostim in bolj učinkovito upravljanje za državljane. Želimo konsolidirano stabilnost in rast. In zato je pomembno, da je tudi EU vir zaupanja in stabilnosti. Zato menimo, da je ključnega pomena okrepiti in poglobiti pot k pravi ekonomsko-monetarni uniji. To nas bo pripravilo na prihodnost. Kot veste, je Evroskupina, ki se je sestala decembra, imela dolgo razpravo o nizu ukrepov, svežnjo ukrepov, ki smo ga sprejeli, zato da bi vzpostavili fiskalno mrežo za reševanje bank. gre za to, da bomo imeli boljša urodja za evroobmoče. Vse gre v pravo smer. Upamo, da bomo v naslednjih šestih mesecih naredili še več napredka. Danes v Eurofino in nekaj dni prej v Euroskupini smo videli, da smo pripravljeni hitro napredovati naslednjih mesecih pa bomo morali še naprej delati pri pripravi financiranja bančne unije, še prav posebno, kar se tiče postopne vzpostavitve Edisa. To je pred nami že kar nekaj časa. Španija je bila ena od držav, ki je skušala doseči napredek pri tem. Upajmo, da bomo v naslednjih mesecih lahko spostavili podlago za začetek politične razprave. Poleg tega pa še ena ključna točka - spostavitev proračuna evroobmočja. To bi lahko pomagalo pri stabilizaciji evroobmočja, tako da bi imeli skupno fiskalno zmogljivost, ki bi lahko bila uveljavljena, če bo prišlo do asimetričnih šokov. To bi lahko potem odvračalo prihodne krize in bi utrdilo skupno valuto, prav tako pa bi okrepili finančne instrumente v tistih državah, ki so v evromoču. Mislimo, da bi ta instrument stabilizacije moral pritegniti na svojo stran ljudi, državljane Evrope. Imeti moramo mehanizem, ki je povezan tudi z dodatki za brezposobnost. Ko govorimo o varovalih za trg dolga in za finančne trge, sedaj moramo govoriti o varovalu za ljudi, nekakšno, o nekakšni varnostni mreži pomoči na evropski ravni, kajti evropski projekt ne govori samo o ekonomskih finančnih zadevah, gre tudi za prihodnost ljudi in to morajo začutiti. Zelo pomembno je, izvajati reforme in nadaljno integracijo. Premijer Sanchez je pred nekaj dnevi na plenarnem zasedanju v Strasburu dejal, da bodo prihodnje evropske volitve ključne v boju med tistimi, ki verjamejo v naš evropski projekt in tistimi, ki v to ne verjamejo. Zaščititi moramo Evropo, zato da se bo lahko še naprej zauzemala za to, za kar se je v teh desetletjih integracije, zaščititi državljane. Nadaljevati moramo z bolj socialno Evropo, istočasno pa moramo tudi dokončati poglobitev EMU, zato da bi kar se da odstranili tveganja za nastanek naslednje krize. Ali pa da bi vsaj bili sposobni omiliti tveganja, ki izhajajo iz krize. Vem, ti projekti so zelo ambiciozni, ampak Španija je močna država z odločnimi ljudmi. Naša zgodovina je zgodba uspehov. Soočali smo se z veliko izzivi. Po krizi imamo sedaj pet let rasti, ustvarjanje novih delovnih mest, vedno več je prihodkov. Imamo primarni presežek, tako da smo zmanjšali neravnovesje. V vladi in na splošno v španski družbi želimo te pozitivne ekonomske razmere prenesti na ljudi, tako da bomo bolje pripravljeni na prihodnost. Želimo imeti dobre javne finance, želimo pospraviti. Tudi za socialno agendo najbolj naljive pa želimo zagotoviti vključujočo rast, ki bo socialno vzdržna. Gledati moramo v prihodnost, zato da bomo lahko spodbujali rast v španskem gospodarstvu še v naslednjih letih. Gospe in gospodje, kot vedno bomo zvest konstruktiven partner za evropski projekt. Računamo na sodelovanje z drugimi državami članicami in evropskimi institucijami za dosego naših ciljev. Hvala. Hvala lepa, draga ministrica. Hvala lepa za zelo pomembno izjavo. Hvala lepa tudi za zelo jasno predstavitev, ki ste jo podali, ne samo španskega proračuna in politik, ampak tudi predstavitev španskega prispevka k poglobitvi in dokončanju EMU. Moram reči, da mi je to varovalo za ljudi všeč, backstop for the people. Tako sedaj pa začenjamo. Najprej. Gabriel Mato, ELS, prosim. Hvala lepa, predsednik. Tudi četrti slot ELS-a bi rad izkoristil, če mi dovolite. Hvala lepa, gospa ministrica Kalvinjo, da ste danes tukaj. Dobrodošli spet v parlamentu, res je. Bili ste že tukaj, ampak v drugi vlogi drugačen pogled na stvari ste imeli kot danes, ko ste ministrice. Z veliko stvarmi, ki ste jih povedali, se lahko strinjam, še prav posebno, kar se tiče ciljev glede ekonomske rasti, zmanjševanja pemaklaja in eh, toga. Vendar pa teorija je eno, realnost pa drugo. Z mojega vidika je realnost pri ekonomskih politikah vlade taka, da je zelo oddaljena od teh ciljev. Zdi se, da se še oddaljujemo od teh ciljev to, kar skušate narediti, je naslikati lepo sliko. Pet let rasti je, to je res. Ampak prihajam iz LS, tako da mm, seveda, ne bom rekel, da je to zaradi PP v Španiji, ampak da bom, da je to zaradi prejšnje vlade. Sedaj pa sedajna vlada, kar se tiče ciljev zniževanja dolga. Govorili ste o tem, da je dolg potrebno znižati na 95,4 odstotke. Komisija govori o 92 odstotkih. Kaj pa razmerje dolg BDP? Analisti menijo, da bo javni dolg bliže dvem odstotkom kot 1,3, kot je to, to zapisano v osnotku proračuna. Kakorkoli že, kar se tiče ekonomije in kar se tiče napovedi vlade, sta Evropska komisija in Španska centralna banka decembra govorili o zniževanju napovedi za dve pazni točki, tako da taka je realnost. Pogovorimo se tudi o zaposlovanju. Da, res je, ustvarili smo kar nekaj delovnih mest v Španiji, ampak sedaj se vse skupaj upočasnjuje. Napoved je, da bo letos ustvarjeno manj delovnih mest kot lani. Tako da reforme potrebujemo, to je res, ampak te reforme so težavne, še prav posebno, glede na to, da vlada nima prav veliko podpore v parlamentu, zelo šibki ste v parlamentu, tako da me zanima tole. Govorili smo o reformi trga dela. Vi pa govorite tudi o reformiranju sistema, ki je v zadnjih letih dobro deloval, sami ste dejali. Torej, nekaj bi še torej dodal. Dve, dva slota je le zbirat združivenega. Lahko nadaljujem? Hvala. Hvala lepa. Kar se tiče izvoza, je to tudi zelo pomembno izvoz je padel, sedaj imamo negativne številke, potem pa letna stopnja, dejali ste, raste na cela tri odstotka, ampak to je štirikrat manj kot pred leti. Govorili ste o novih oblikah davčne politike, potem ste govorili, vendar pa, kaj meni o tem evroskupina, potem pa ste govorili tudi od, o, o proračunu, o proračunskih ciljih, kaj se tiče socialne kohezije in tako dalje. Vse lepo in prav, to mi je všeč ampak sedaj govorite o tem, ampak potem je pa zanimivo slišati, da fiskalna disciplina mora vključevati tudi socialno vključenost. Potrebno pa bo prihodke izdavčne politike ugraditi v to socialno politiko. Nisem samo jaz, ki to pravi. Velika razlika je kar se tiče realnosti na terenu in kar se tiče napovedi. Tudi če vključite, tudi če vključite dajek na Google v vaše napovedi. Ne vem, če bo komisija to lahko sprejela. Tako, predsednik prekinja, hvala lepa. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, señor eh, Mato. Claro. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje, gospod Mato. Zelo veliko vprašanje je bilo nisem prepričana, da bom lahko odgovorila na vsa. Najprej hvala lepa. Hvala lepa za to, da se načeloma strinjate s tremi cilji, ki sem jih navedla za našo politiko. Kot veste, kar se tiče splošnega proračuna, smo proračun predstavili v skladu s cilji vaše stranke skrivamo kaj, 1,3 odstotka. To ni to, kar smo imeli najprej v mislih, smo pa to potem vključili na koncu v osnutek proračuna in temu smo zavezani. To pomeni, da in upam, da nas bo tudi Partido Popular podprla pri osnutku proračuna, kaj ti to vključuje tudi cilj, ki se ga je zadala vaša lastna vlada. Kar se tiče novega davka, digitalni davek je bil že predviden strani prejšnje vlade, to sledi skupnostnemu modelu. Španija je ena od držav, ki si želi napredovati z digitalnim davkom na skupnostni ravni. To pomeni, da je to fiskalni projekt. In upam, da ga bo Partido Popular tudi lahko podprl v Španiji. Potem pa še troje, kar se tiče splošnih pripomb z moje strani. Če si ogledamo dinamiko in razvoj naši državi, kar se tiče davčne discipline. Različne vlade so se zavezovali tej disciplini. Vseeno pa je bil napredek počasen v zadnjih letih. Imeli smo leta visoke ekonomske rasti, ampak nismo izkoristili to za strukturne prilagoditve v javnih financah. Razmerje dolg BDP je še dosegel 100 odstotkov v zadnjih letih in se ni prav veliko znižal. Torej, eden od naših ambicioznih ciljev je bil, da bi znižali razmerje dolg BDP med 2018-2019, da bi to znatno znižali. To mora biti naš ključni cilj, kar se tiče fiskalne discipline. Finančni trgi kažejo zaupanje in podporo. To je tudi res v našo strategijo. Ne samo v šestih mesecih socialistične vlade 2018. Tudi v prvih tednih letošnjega leta zelo veliko podpore je za zniževanje primankljaja. Potem pa so bile različne napovedi, kako znižati razmerje strani mednarodnih institucij. To ne bo presenečenje za nikogar tukaj, kot dobro veste, če imamo štiri ekonomiste v sobi, v dvorani imamo potem pet mnen. Enako je tudi z napovedmi, ampak španska vlada, kadarkoli je to možno, je skušala biti previdna. Kar se tiče ekonomske rasti, upoštevamo najbolj previdne napovedi, tudi kar se tiče rasti cene energije in tako dalje. Prav tako pa tudi prihodki iz davkov. Moramo biti previdni, to je ključno, kar se tiče prihodnosti in tukaj bom zaključila, pa tole, pa tudi napoved za 2019. Cili in tveganja in izzivi, s katerimi se soočamo, prihajajo od zunaj. Mednarodni ekonomisti in strokovnjaki se strinjajo, da je prvo tveganje za nas upočasnitev rasti globalnega in evropskega gospodarstva gospodarstva, to je pomembno za izvoz. Torej, to pomeni, da obstaja jasno tveganje upočasnitve, kar se tiče našega presežka. Upamo, da bo notranje povpraševanje večje, da bo to kompenziralo. To se trenutno dogaja, moramo pa biti zelo budni, kar se tiče mednarodne scene. Španija je vedno bolj odprta, vedno več mednarodnih podjetij. Deluje pri nas, tako da ne moremo in ne smemo biti izolirani, kar se tiče tvegan in zivov, ki so na mednarodni areni. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja. Dobra novica je, da je po podatkih IMF e ena redkih držav, v katerih se rast ne umirja, žal v številnih, vključno z mojo izgledi niso tako uh, dobri, pri Španiji je zadeva drugačna, so številke pozitivne. Sedaj pa prvo moš brez v imenu skupine SD. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, gospa ministrica, veliko veselje nam je, da ste danes lahko tu na tem dialogu. In eh, ne bom začela z vprašanjem glede proračuna za evroobmočje, ampak bi vas najprej poprašala po uspehu 27-terice v zvezi z Brexitom. 27-terica je govorila v en glas na podlagi skupnostne metode, ki se je izkazala kot pozitivna. In to kaže, da kadar prihaja do napetosti med državami, je skupnostna metoda tista, ki daje odlične rezultate in ne le za vprašanja vezane na notranji trg. In zato na nek način obžalujem, da se je vrh evroobmočja odmaknil od predloga komisije, ki je bil sicer skromen, ampak je vsaj imel to prednost, da je obstajal in se je dotikal specifike evroobmočja kajti glede na naravo razprav med eh, Francijo in eh, Nemčijo so stvari nekoliko kontaminirane in eh, tri teme so se tu usilile v razpravo. Eno, konkurenčnost, kar se mi ne zdi ravno specifika evroobmočja, potem konvergenčnost, kjer v bistvu tu prikrivamo potrebo po strukturnih spremembah, ne da bi govorili o državah s premaklajem in državah s presežkom in eh, kar zadeva specifiko evroobmočja, je pomembna stabilizacija. In eh, ravno to je tema, ki jo je naslavljal predlog komisije. Kot veste, skupaj z Reimerjem Bergejem pripravljam predlog, ki izhaja iz tega predloga komisije in eh, tu dodajamo še en element stabilnosti, ki ga izpostavljate sami in sicer premislek o pozavarovanju za brezposelnost, da ne posegamo v nacionalne sisteme. Ali menite, da obstaja možnost za nadaljevanje te razprave, glede na to, da zaključki evroobmočja, vrha območja evra niso najboljši in eh, menim, da bi bilo pomembno ponovno dati na mizo predlog komisije, eh, obogaten seveda s predlogi tega parlamenta. Ja, hvala, gospod Beres. Lahko se samo strinjam z vami glede pomena tega, da govorimo en glas in da imamo enoten cilj, enotno vizijo glede tega, kaj želimo, kje želimo biti čez 50, eh, 20 eh, let. Kar zadeva razpravo okrog evroobmočja, včeraj smo na dolgo in široko govorili o tem in sicer konkretno o tem, kako interpretirati zaključke decembrskega eh, vrha in kakšne bi morale biti smernice za delo v tem eh, prvem delu leta 2019. In naše tolmačenje je, in to so tudi besede, ki jih imamo zapisane v zaključkih, namreč, da so voditelji vključili vse elemente sklepov Ekofina iz decembra kar zadeva tehnične vidike funkcije stabilizacije evroproračuna. Prav tako je tam zapisano, da je treba delati na inštrumentu za izboljšanje koordinacije in konkurenčnosti na podlagi predloga komisije. Nekateri menijo, da to pomeni, nekateri to menijo, da to pomeni, da je treba delati na inštrumentu podporne mehanizme, drugi, tudi Španija, meni, da je evropski mehanizem za stabilizacijo investicij tisti, ki ne bi moral biti osnova. Komisija je dejala, da ne bi bilo več predlogov in v kontekstu razprave o naslednjem večjetem finančnem okviru smo se včeraj dogovorili, da bomo delali na teh dveh eh, podlagah in videli, kaj lahko dosežemo na tej osnovi in delali bomo tudi seveda po tehnični plati, kar zadeva inštrument za stabilizacijo in torej ideja podvarovanja za primer brezposobnosti ostaja. Če poznamem to, kar je dejal gospod Gualteri, zavedamo se, da se Evropa ne gredi z danes na jutri, da do cilja lahko pridemo le z malimi koraki. Potrebujemo specifičen napredek na področjih, ki so zelo blizu državljanov, da ti vidijo in občutijo gradnjo in razvoj Evrope in področje, na katerem jaz delam, mislim, da je pomembno, da vsega napredka ne začnemo uveljavljati šele, ko pride naslednja kriza, ampak da zdaj izkoristimo ta pozitiven trenutek rasti, da upravimo zdaj reforme, da ne bomo prihodne krize doživljali enako boleče, kot smo doživljali to zadnjo krizo. Vsekakor, vsekakor se strinjamo s tem upanjem, mislim, da se številni strinjamo s to zavezo in funkcija, stabilizacijska funkcija je pomemben, pomembna lastnost za boljše delovanje denarne unije. Ramon Tremoza, skupina Alde. Hvala, predsednik Gualtieri. Gospa Kalvinjo, dobrodošla v Evropskem parlamentu. Imamo vprašanje eh, za vas eh, in sicer eh, glede slabih posojil. 21. novembra 2017 je Mario Draghi tu na tem odboru z nami razpravljal ravno o tem, torej o različnih virih hm, oziroma vzrokih za slabe terjatve. In eden ključnih razlogov, ki jih je navedel, je nespoštovanje pravil strani podjetij in držav članic in pa zamure s plačili. To je problem eh, povsod po Evropi, eh, predvsem tudi na jugu Evrope, kar nekaj postopkov zaradi kršitve je komisija že sprošila zaradi ne skladi z evropskimi postopki. Predsednik Dragi torej dejal, da tu niso krivele multinacionalke, ampak tudi vlade, ki niso plačevali računov MSP-jem pravočasno. Ne govorimo tu o nekaj mesecih, govorimo o letih zamud in to je sprožilo nesolventnost na tisoče MSP-jev, ki so sicer eh, bila solventna podjetja, samo zato, ker niso bila pravočasno poplačena in to je povzročilo veliko težav na jugu Evrope. In eh, imamo jasen video posnetek, približno minuto dolg je, kjer je ta trditev eh, jasno podana. Eh, Pomembno je, da razmislimo o sankcijah eh, proti podjetjem, ki zamujajo s plačili. Moje vprašanje je, kdaj bo ta predpis sprejet tudi v Španiji. Če se ta problem ne bo rešil zdaj, potem je zelo resno tveganje, da bo naslednja kriza, če bo zopet prišla, če bo tako močna, kot je bila leta 2007, povzročila ponovno problem z zakasnelimi plačili in zopet bo to povzročilo visoke stopnje brezposlenosti. Hvala lepa, gospod eh, Tremosa. Tri zadeve bi rada izpostavila s tem v zvezi. Zelo sem vam hvaležna, da izpostavljate to vprašanje. Kot prvo, kar zadeva temeljne vzroke za slabe terjatve. Res je, da so zakasnela plačila igrala tudi določeno vlogo in žal v Španiji Vemo, da je bila, bil bolj nepremičninski mehurček tisti, ki je privedel do resnih likvidnostnih težav. Tako da smo imeli v naši državi zelo specifično situacijo in na zelo specifičen način smo se morali lotiti kreditov, ki so bili odobreni tekom eh, nepremičninskega buma, eh, ki jih potem niso mogli vračati, ko je kriza udarila. Mislim, da so sicer kazalniki dokaj pozitivni v Španiji. Po sanaciji bank, banke zdaj izkazujejo zelo nizke stopnje slabih terjatov, bistveno nižje kot drugot v Evropski uniji. In eh, temu smo bili priča tudi v kontekstu razprav v Ekofinu. In priča smo bili tudi izboljšavi v smislu tekočih bilanc eh, banke. Naslednja zadeva, v obdobju rasti, vendarle Španija postopa bolj previdno, kar zadeva pomen in ulogo eh, in težo panoge gradbeništva. Številke glede zaposlovanja so pozitivne. Zdaj so zadeve bistveno bolj zdrave, eh, tudi v makrosmislu, v smislu deleža, ki odpade na gradbeništvo, kar zadeva celotno špansko gospodarstvo. No, potem je tu vprašanje pravočasnih eh, plačil, gre za avtonomne skupnosti in njihove, njihove garancije za pravočasno plačilo. Veste, da imamo mehanizme financiranja, ki jih imajo na voljo avtonomne skupnosti, da lahko plačujejo račune pravočasno. In eden od kriterijev, ki je ugrajen v ta sistem, je, da se ravno prepreči zakasnitve s plačili. In to je zelo pomemben element tega sistema. S pomočjo tega mehanizma nam je uspelo poskrbeti za to, da tudi avtonomne skupnosti zdaj lahko dostopajo do različnih programov in da so na ta način lahko bolj neodvisne. No, kako se lotiti problema zakasnelih plačil? Ena možnost so sankcije, ki, kar ste omenili, mislim pa, da je tudi pomembno govoriti o spodbudah in o e, bolj pozitivnih pobudah, ki nam lahko pomagajo pri zmanjševanju zakasnelih eh, plačil, še posebej v zasebnem sektorju, še posebej v kontekstu gospodarske rasti, ki je manj ugodna, kaj ti ravno manj ugodno ekonomsko okolje povzroča potem zakasnitve v plačilih. Ernest Urtasun. Hvala lepa. Gospoda eh, ministrica, dobrodošli tu v našem odboru. Zelo všeč mi je bilo to, kar ste dejali v smislu nekakšne varovalke za, za ljudi. Ampak Zanima me vaše stališče glede stanovanske politike, mm, sploh v luči tega, kar se je zgodilo v španskem parlamentu. To vsekakor obravnavamo tudi tu, v Evropskem parlamentu, ker to je nekaj, kar zadeva številne ljudi v Evropi. Ena od zadev, ki jih je potrebno natančneje obravnavati, vem, da to počnete v Španiji, je reguliranje najemnin. V Nemčiji imajo jasen sistem zgornjih mej, za najemnine, ki je vezan na indeks rasti maloprodajnih cen in na ta način lahko pristojni organi ustrezno regulirajo najemnine. V Nemčiji to zelo dobro deluje, preprečili so delovanje sivega ali črnega trga in tudi v Franciji imajo podobno zakonodajo, poleg zakonodaje, katere namen je bil znižiti najmnine. In moje vprašanje je, zakaj ne bi bilo možno kaj takšnega sprejeti v Španiji, zakaj je španski parlament to zavrnil, zakaj Nemčija in Francija to uspešno izvajata, zakaj vaša eh, vlada tega ne podpira. Člani vaše vlade danes so dejali, da bo potekala razprava o nekem novem zakonu in zanima me, kaj boste takrat storili, da bo za to, da bo do ta pravila dejansko zaživela v Španiji. Hvala, gospod Turtason. Vaše vprašanje. Zdaj, mm, mislim, da nima smisla nacionalne razprave voditi tu v Evropskem parlamentu, ampak vendarle gre za pomembno vprašanje dostopa do dostojnega stanovanja za vse naše državljane. To je nekaj, kar naša vlada postavlja v ospredje od samega začetka. Ukrepali smo na najrazličnejših področjih in uspelo nam je to tudi jasno razložiti v španskem parlamentu. Kot prvo, glede lastništva podjetij. Zamujamo s prenosom določenih evropskih direktiv, tudi direktive o hipotekah. V teh mesecih, kar smo na vladi, si prizadevamo za dogovor v španskem parlamentu, da bi lahko sprejeli ustrezno Ja, in primerno zakonodajo z področja hipotekarnih kreditov v Španiji in upam in mislim, da bomo na ta način razmeri lahko izboljšali in zagotovili neko podporo najbolj radljivim skupinam, saj se bodo uveljavile ustrezne varovalke, da ne prihaja do nekontroliranih prisilnih izselitev, kajti gre za izredno pomembno tematiko v naši državi, kjer eh, veliko ljudi ostaja lastnikov svojih nepremičnin. No, kar zadeva najemnine, v zadnjih letih vidimo, da postopno prihaja do zniževanja ponudbe razpoložljivih stanovanj. Kar pomeni, da je potrebno okrepiti mm, ponudbo socialnih stanovanj. Potrebujemo tudi ustrezen regulatorni okvir, kajti imamo že zakonodajo na tem področju in potrebujemo tudi ustrezne socialne ukrepe, da se, kot rečeno, izognemo deložacijam, če si ljudje več ne morejo privoščiti plačevanje najmnin. Prav tako je v določenih okoliših potrebno poskrbeti za omejitev turističnih eh, najemov, kajti to je nekaj, kar se je izkazalo za problematično, kajti prihaja do množičnega izseljevanja iz centrov mesta ravno zaradi tega. Najemnine moramo zaščititi, še posebej tiste najnižje, okrog 600 evrov za najbolj ranljive skupine. Tu je potrebno sprejeti določene varovalke. Gre torej za zelo ambiciozen predlog zakona, katerega namen je lotiti se tistih najnujnejših eh, socialnih vprašanj. Vsekakor obžalujem, da v parlamentu ni bilo zadostne večine, da bi sprejeli te nujne ukrepe. To nam seveda ne preprečuje sprejemanja drugih ukrepov, ampak morda bomo potrebovali nekakšno drugačno pravno podlago. To, kar menjate, je v bistvu zelo zanimivo. Namreč eh, poročila, s katerimi sem seznanjena, ne rišejo ravno optimistične slike glede višine najemnin. Mislim pa, da se moramo vsekakor ozreti tudi na druge države, ki lahko ponudijo primere dobre praske. Urban Krespo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospa ministrica. Nadaljeval bom nekako na isto temo kot kolega Urtasun, kajti deset let po izbruhu krize se bomo začeli počasi soočati s še enim mehurčkom, nepremičninskim mehurčkom, ki izhaja iz vstopa hedge skladov na španski trg, ker to je bil recept za rešitev naših bank, ampak sedaj na deset tisoče družin trpi zaradi dejstev, da ti skladi izvajajo zelo nepoštene ukrepe, dvigujejo najmnine in eh, družine morajo zato celo zapuščati svoje domove. Ta praksa je bila že večkrat eh, predmet obsodb. Naprimer, doseganje nesorazmernih dobičkov, eh, izredno hitre deložacije brez ustreznih predhodnih obvestil in eh, ugotavljamo, da je na nek način vaša vlada žrtev izsiljevanja, da zato ni sprejela te zgornje meje za najemnine. Ali se vam ne zdi, da bi ta skrajno nepošten nepremičninski trg potreboval določene omejitve? Ali se vam tudi ne zdi, da bi morali slediti temu, kar pravi ECB, se pravi, da banke ne financirajo teh eh, jastrebrskih skladov? Eh, mislim, da bi na ta način morda lahko rešili probleme za te tisoče družine. Zanima me tudi, kaj menite o evropski direktivi o upravljanju z hipotekami oziroma z krediti. Govorili ste tudi o socialnih ukrepih, ki naj bi jih vaša vlada sprejela za izboljšanje razmer na področju socialnih stanovanj. Ali se vam ne zdi, da bi potrebovali tudi najemna socialna stanovanja? Ja, hvala lepa. Pet zadev ste izpostavili. Seveda lahko ure in ure govorimo o tem, ampak bom vendarle poskušala biti kar se da kratka. Kolega sem prosila za nekaj podatkov. Mislim, da v tej točki ni ravno smiselno govoriti o nepremičninskem mehurčku. Ja, prišlo je do dvigov ne, čen, cen nepremičnin uh, v določenih aglomeracijah, ampak to ni nič v primerjavi s tem, kar smo imeli v preteklosti. Kot ministrica za gospodarstvo, seveda ne morem kar tako pustiti, eh, da to sporočilo ostane tu v zraku, ker v bistvu ni eh, skladno z realnostjo. Strinjam se z vašo oceno, da naša zakonodaja v preteklosti ni zagotavljala ustrezne zaščite v določenih razmerah. In ravno iz tega razloga me veseli, da z novo zakonodajo z področja hipotekarnih kreditov. Zdaj omogočamo tudi više število neplačenih obrokov, preden pride do deložacije. Prav tako je predviden kodeks ravnanja in sicer, da pred morebitno deložacijo. Ja. tem ranljivim skupinam velja ponuditi druge rešitve, eh, naprimer reprogramiranje kredita, eh, poplačilo v naravi in podobno. Skratka, razmere so absolutno dramatične, ko ljudje ne morejo več plačevati najemnine oziroma hipotekarnih obrokov in to je ena nalog naše vlade. predvsem je pomemben tudi dialog s socialnimi službami pred morebitno deložacijo. Skušamo torej poskrbeti za zaščito za tiste najbolj ranljive in ravno iz tega razloga mi je še toliko bolj žal, da ta zakon ni ugledal luči sveta. Naslednje, nihče ne izseljuje španske vlade, to naj bo jasno. Zdaj, če so določeni viri, to ali ono povedali v javnosti, eh, ja, lahko, ampak to še ne pomeni, da je to resnica. Vsekakor lahko zatrdim, da španska vlada ni eh, žrtev nobenih izsiljevanj. No, ko sem eh, odgovorila gospodu Urtasunu, sem odgovorila tudi na, na to vaše naslednje vprašanje. Namreč menim, da moramo delati na več frontah hkrati. Eno od pomembnih področij je področje stanovanj za neprofitne najmnine. To je sektor, ki smo ga popolnoma izgubili v preteklosti in eh, na tem sedaj ministrstvo za finance dela. In treba je preučiti, kakšne so tu omejitve, s katerimi se soočajo lokalne, regionalne oblasti, kar zadeva dajanje na trg eh, takšnih nepremečnin. Prejšnji teden smo tudi podpisali pakt o socialnem, socialnih stanovanjih z tudi finančnimi subjekti. Gre namreč za 10 tisoč eh, stanovanskih enot za najbolj ranljive skupine, ki naj bi jih dali na voljo in prejšnji teden smo, kot rečeno, ta dogovor podpisali. Tako da naša vlada vse kor dela na tematiki socialnih stanovanj. Seveda je to področje, kjer ni nekih eh, čudežnih rešitev, ki se ponujajo na dlani. Mislim pa, da je zaveza vlade tu nedvoumna. Kot rečeno, ukrepati moramo čim prej in to na več različnih področjih. Hvala lepa, Marko Zani. ENF. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospa ministrica. Uvodoma ste podali oceno stanja španskega gospodarstva in eh, tudi poročilo o tem, kaj vaša vlada počne oziroma kaj, za, kaj si bo, za kar si boste prizadevali v prihodnih mesecih. Imam pa dve vprašanji bolj nasplošno glede stanja evropskega gospodarstva približno zadnje leto dni so vse bolj intenzivni signali o upočasnitvi globalnega gospodarstva, še posebej evropskega gospodarstva. Ampak eh, po mojem mnenju se ne zdi ravno, da so lekcije iz kriznih let in napake iz kriznih let, o čem je govoril tudi predsednik Juncker prejšnji teden, eh, zdi se torej, da te lekcije nekako niso v mislih eh, voditeljev evropskih vlad. Dejstvo je, da gremo v smer ekonomskega cikla, ki se bliže upočasnitvi, vendar lepa Evropa ustraja, in to ste tudi sami omenili, ustraja na zmanjšanju javnega dolga, ustraja na proračunski eh, disciplini, kar se zdi, da bo zelo otežilo razmere. In zanima me, kakšno je vaše mnenje glede morebitne radikalne spremembe, kar zadeva upočasnitev gospodarstva, se pravi, ali je pravi čas za spremembo evropske politike. In zanima me tudi vaše mnenje o razpravi, ki zdaj poteka glede eh, razmerja med BDP-jem zadolženostjo, ki ne bi bilo 600 odstotkov ali ni to morda nekoliko anahronistično. Potem je tudi vprašanje modela gospodarskega razvoja evroobmočja, eh, torej modela, ki temelji na izvozu. Ali morda po vašem mnenju ni čas, da na novo preučimo tudi ta model, ki pomeni, da je evroobmočje preveč odvisno od odločitev, na katere nimamo vpliva. Smo v obdobju, ko so američani nekoliko bolj eh, previdno eh, in se lotevajo področja carin, eh, na kitajskem se gospodarstvo upočasnjuje, ne vemo, kaj bo prinešel eh, Brexit in eh, staviti zgolj na izvozno gospodarstvo, ob tem, da se tuji trgi krčijo, mislim, da nas odpira tveganjem. Ja, hvala lepa. Gre za zanimivo razmišljanje, tudi kar zadeva učenje se iz eh, preteklih naukov, ki smo jih eh, doživeli tekom krize. Španija mislim, da to počne. Dejstvo je, da ko pride do finančne nestabilnosti, je ravno javni sektor tisti, ki lahko nadaljuje z strategijo zadolževanja brez eh, sankcij. In naša strategija je bila zmanjšati prispevek davkoplačevalca, eh, ko gre za plačevanje obresti. In zato je tako pomembno eh, zniževati obrestne mere, da lahko denar porabljamo za tisto, za, za tisto kar državljani potrebujejo, izobraževanje, zdravstvo in tako naprej. In eh, dejstvo je, da je to ključnega pomena, če želimo imeti dovolj manjerskega prostora za ustrezno ukrepanje politika zadolževanja ni vezana zgolj na ekonomiko, ampak tudi na vprašanje pravičnosti. Ne želimo prenesti teh dolgov na prihodne generacije. Ne, problem je treba reševati zdaj. E, sploh, če želimo zagotoviti trajnostno rast v prihodnje in poskrbeti za prihodne generacije. E, to pa še ne pomeni, da bi morali imeti prevelike primankljaje. In zato si je naša vlada zastavila cilj do 1,8 odstotka do leta 2019, zaradi specifike v parlamentu, zaradi dvodobnega parlamenta, ki ga imamo in da, zaradi blokade strani ELS, smo se morali zadovoljiti za 1,3 odstotka. Ampak vsekakor skušamo minimalizirati negativen učinek eh, restriktivne javnofinančne politike. Ja, govorimo tu o decimalkah in eh, mislim, da je vendarle pomembno, da poskušamo zmanjšati primankljaj in eh, stopne zadolženosti, ker je to preprosto dobro za nas. Kot drugo, popolnoma se strinjam z vami, ko beležimo upočasnitev rasti na mednarodnih trgih, je domače popraševanje lahko edina prava gonilna sila rasti in ukrepi španske vlade z meseca decembra, se pravi povečanje pokojnin, um, več prejemkov za družine, dvig minimalne plače, vse to bo imelo pozitiven učinek na kupno moč in upamo, da bo to spodbudilo in dinamiziralo tudi investicijski cikl v Španiji. Še posebej v zadnjem četrtletju 2018, da bomo na ta način lahko poskrbeli za domačo, domače popraševanje. Hvala lepa, zdaj kvit Morešan. Hvala lepa, gospod predsednik, menite se dobrodošli tudi z moje strani, dobrodošli tudi v Evropskem parlamentu. Moram reči, da smo z vami zelo dobro delali eh, v odboru za proračun, eh, tu v tem zboru, pripričan sem, da bo to imel tudi tako tule. Prvo vprašanje eh, gospodarski razvoj v Španiji. Govorili ste o nedavnem makroekonomskem razvoju glede na povečanje minimalne plače. Pravite, da ste se odločili dvigniti minimalno plačo za 22 odstotnih točk v začetku letošnjega leta. Če se ne motim, moje vprašanje je, ja, kaj bo to pomenilo za konkurenčnost španskega gospodarstva na eh, zadolženost in na zaposlovanje. To sprašujem zato, ker zdaj vidimo, kako zelo pomemben vidik je predstavljala ravno konkurenčnost španskega gospodarstva, da bi bila fiskalna konsolidacija pomembna in zato je po mojem mnenju potrebno uh, previdno postopati na tem področju. Specifična priporočila za 2017 govorijo o uh, omejeni m, hm, kapacitetah za razvoj španskih podjetij zaradi neustreznih eh, znanj na trgu dela. Kaj počnete v smeri uveljavljanja oziroma uresničevanja tega priporočila in tretje vprašanje? Eh, funkcije stabilizacije investicij. Kakšen obseg vidite kot realen za ta inštrument, glede na to, da veste iz svojih preteklih izkušenj, kako velik izziv je povečati proračun EU in zanima me, kakšno povezavo vidite med eh, državami iz evroobmočja in državami, ki niso evroobmočje, kajti to ne bi bil inštrument predvsem za evroobmočje, ampak eh, znotraj proračuna EU, v katerem doprinesejo vse države članice in zato me zanima, kakšno je vaše mnenje glede tega. Hvala lepa. Yes, much, Hvala, gospod eh, Morešan. Lepo, da se ponovno vidimo. Um, ja, malce sem pozabila, da ste bili tukaj v tem odboru Ekon. Um, nekaj pripomp na vaše tri vprašanja. Najprej minimalna plača. V Španiji smo morali malce nadoknaditi za ostanek za drugimi. Eh, če primerjamo minimalno plačo s poprečno plačo, smo bili za poprečjem OECD, v zadnjih letih pa eh, se je poprečna plača precej zniževala v Španiji zaradi krize. In zato smo morali sedaj nekaj spremeniti narediti preskok, tako da bi eh, prišli do ustrezne minimalne plače. Sploh eh, zato, ker se da vedno več revnih delavcev v Španiji. Imajo službo, ampak še vedno ne morejo priti do konca meseca s to plačo. Prav tako je to pomenilo tudi za vedika spola. 70 odstotkov um, tisti, ki dobijo minimalno plačo, so ženske. Torej, če želimo odpraviti razlike med spoloma, potem res potrebujemo ustrezne ukrepe. Potem naprej. Modeli so sicer različni, sklepi so različni, ampak vendarle dokazi kažejo, da. Um, ko smo zvišali minimalno plačo, to ni negativno vplivalo na zaposlovanje. Torej, več bilo delovnih mest tudi za mladino. Mladina je ponovadi najbolj na udaru pri teh kriznih ukrepih. In še nekaj. Decembra smo že vedeli, da se bo minimalna plača zvišala in sploh takrat je bil trg dela zelo pozitivno naravnan, ni bilo nekakšnega počasovanja. No, ampak sedaj moramo to nadalje spremljati in, kot ste dejali, moramo, moramo to nadaljevati. Potem pa ta neskladnost med veščinami. To je ena izmed težav v naši državi, pa tudi sicer po Evropi. Res želimo vlagati v izobraževanje, v človeški kapital, želimo skladiti izobraževalni sistem in pa potrebe podjetij. Že sedaj pri socialnem dialogu imamo posebno razpredeljico, kjer pregledujemo profil veščin za poklicno izobraževanje. To je zelo pomembno, če želimo ustrezno prilagoditi veščine na trg dela, na novo gospodarstvo in pa tudi na to digitalno revolucijo, ki smo jo priča. Pa še nekaj. No, na zadnje vprašanje pa ne bom tako neposredno odgovorila. Gledajte, se veste, kako je bilo, ko smo se povarjali v komisiji o fiskalnem prostoru. Um, ehm, sedaj imam drugačno mnenje, ko sem predstavnica Španije, ampak kot rečeno, ne morem povedati svojega mnenja, ker je to tudi del pogajanj. Hvala. Hvala. No, ampak naši pročevalci so zelo ambiciozni, pa tudi realistični. Hvala, Fernandez. Sí, muchas gracias, presidente. Bienvenida ministra. Hvala, predsednik. Dobrodošli, ministrica. Veliko veselje me, da ste tukaj, tako da lahko iz prve roke slišimo, kakšen je španski program za naprej in pa kakšne so napovedi tudi za širšo evropsko raven. Nekaj pripomp z moje strani. Kot prvo, zamuda v vladi glede prenosa direktiv. Prej ste govorili tudi o direktivi o hipotekah. Ok, ampak kakšno pa je vaše mnenje o razpravi glede bonitetnega instrumenta? Sedaj je tudi v Španiji, govorimo o teh makrobonitetnih instrumentih, kot tudi v Evropski uniji. Morda bi lahko imeli ta instrument za španske banke in pa za zvrvalniške hiše. Celotna razprava je bila zelo težka. Ne vem, če bomo ravno imeli večino v parlamentu za ta mehanizem. Na no, glavnem je eh, bila IDS odgovorna za te zamude, ampak eh, mene zanima, kaj vi mislite o tem, ali bo mogoče doseči dogovor. Potem naprej. Razprava v Evropi medvladna vprašanja, evropska metoda. Prej smo govorili o e SM, prav tako se pogovarjamo tudi o fiskalnem eh, paktu, ki ne bi ga vključili pogodbe. Kaj vaša vlada misli o vsem tem? Vi ste proevropski, to ima, ampak eh, kaj mislite o metodi skupnosti? Kako bi tudi parlament lahko vključili v spremljanje in nadzor eh, proračunskih vprašanj. Potem naprej, reforma monetarne unije in pa EDIS-a, proračun. No, gledajte, eh, gotovo potrebujemo stabilizatorje tudi pri proračunu. Zanima me pa, kaj mislite o EDIS-u in pa pogajanjih pri tem, ali bomo v naslednjih mesecih eh, prišli do uspeha na tem področju še pred spolnodanskim vrhom. Hvala lepa. Gospod Fernandez, tri pomena vprašanja ste spostavili. Najprej zamuda pri prenosu direktiv v zakonodajo. Ko sem prevzela funkcijo, sem videla, da je na mizi 12 eh, direktiv. Um, nekatere direktive so bile že več let eh, odprte, niso bile prenešene v zakonodajo. Ne vem, zakaj čisto točno prejšnje vlade tega niso storile. No, ampak za nas je prioriteta, da se daj nadoknadimo te zamude, tako da bomo vse to ažurirali. Veste, kakšne so razmere v naši državi. Imamo torej, um, manjšinsko um, vlado, ampak um, za sedaj smo devet uh, direktiv že prenesli v zakonodajo. To je kar velik dosežek, kajti vmes so se potem pojavile še nove direktive, ki so tudi čakale na prenos. V zadnjih sedmih mesecih smo dosegli veliko. upam, da bomo dosegli napredek in da ne bo kazni v milijonskih zneskih zaradi kršitev. Danes eh, v španskem parlamentu govorijo tudi o tem, da bi dobili nove makrobonitetne mehanizme za nadzor, tudi za eh, Bank of Spain, torej za špansko zdravno banko in španske banke. Uh, druge države to že imajo, v Španiji tega še nimamo, sedaj bi lahko um, obravnavali problem um, balonov, nepremičninskih balonov, pa tudi drugih balonov po trgu. Nekatere politične stranke so mislili, da to ni ravno nujna zadeva, to obžalujem. Kot rečeno že prej, bolje je napraviti reforme, ko sije sonce in takrat pa pravi streho. Torej, bolje je, da se teh problemov rešimo sedaj. Um, preden se pojavijo težave, ne pa da potem moramo stvari narediti na hitro, ko se težave že pojavijo. Zato mislim, da je prav, da um, bomo sedaj sprejeli ta kraljivi odlog. No, kolikor vem, je bil ta predlog sprejet. Oziroma, sedaj glasujejo, ampak smo prepričani, da bo ta predlog sprejet. Španija in Italija sta bili uh, sedaj zadnji državi, ki so sprejeli te nove instrumente za makrobonitetni nadzor. Pred desetimi leti smo imeli ravno mi največje države, torej presenetljivo, da smo toliko časa čakali. Pa še nekaj, mi gotovo želimo metodo skupnosti. ESM mora biti vključen tudi institucije in pa v pogodbo. Naši voditelji eh, želijo tukaj biti do kvalificirane večine pri glasovanju. To je povedal tudi naš eh, predsednik vlade v Strasburu prejšnji teden. Torej, smo ambiciozni glede evropskih struktur. Potem pa še EDIS, eh, Evropska schema za depozite. To je zelo občutljiva tema v več državah, imamo različne modele in tudi ljudje so občutljivi na različne točke. Včasih so nekateri zelo občutljivi glede Edisa, ampak iz različnih razlogov. Mislim, da bi lahko imeli poročilo do junija. Na vsak način želimo sprostiti um, To vprašanje sedaj je že dolgo časa nekako v slepi ulici v svetu in moramo narediti preboj. Nekaj bo treba storiti. Eh, želimo tudi vključiti strokovnjake, da analizira situacijo. No, seveda pa ne želimo, da se potem eh, preveč posega v vsebinske zadeve. No, uh, Glede, če ne bo do končnega sporozuma, pa gotovo bomo imeli vsaj časovni načrt eh, do junija. Skratka, Španija in pa druge države bomo vsi zelo aktivno prispevali k temu področju, ker je to res zelo ključno. To smo videli tudi v zadnjih desetih letih, Stefan. Hvala, gospod predsednik, hvala lepa, gospa ministrica, da ste prišli. Rad bi izpostavil temo, ki jo je že prepodaril gospod Mato. Um, ehm, spoštovanje pravil eh, iz pakta za stabilnost in rast je še vedno eh, veliki ziv za gospodarstvo ni. Uh, predvsem želimo biti pravični in uspešni. Zato moramo delovati z javnimi politikami, ki bodo ohranili ustrezno proračunsko ravnotežje, obenem pa tudi želimo obravnavati strukturne probleme. No, vaša vlada je sprila proračun, ki lahko pomeni težave za um, pot za Španijo. Sedaj bi predvsej povišali javno porabo, um, takšen proračun. Um, in glede na zadnje napovedi komisije, um, torej se bo um, dolg um, povečal in tudi primanklaj. Um, torej um, ne bo ravno najboljše ravni. Gospa ministrica, kaj mislite o proračunskem premakljaju v naslednjih letih? Hvala. Merci beaucoup, monsieur Gerold, comme j'ai essayé d'expliquer. Hvala, gospod Gerold, kot sem že prej povedala. Španska vlada je zelo zavezana proračunski disciplini. Uh, predsednik vlade, vsi ministri smo to vedno podarali, tudi sama sem dejal, da je to naša zaveza. In Španija želi po tej poti discipline. In tako bomo zmanjšali javni dolg. To se že prej spostavlja. No, prav zato smo predlagali predlog uh, proračuna, katerega cilj je zelo ambiciozen, torej želimo zmanjšati primakljaj za 2,8 z 2,8 na 1,3 odstotka. Eh, BDP želimo torej zmanjšati, eh, ta primakljaj za leto 2019. In to je dejstvo, to je zelo ambiciozno znižanje, najbolj ambiciozno znižanje v celotni Evropski uniji. Naslednja je Finska za nami. In torej Španija bo imela najbolj ambiciozne cilje glede zniževanja primakljaja. Ne vem, če govorite sedaj o več ambicijah, ne vem, kaj naj rečem, dokam ne pa gremo. Uh, Eh, predvsem želimo povišati prihodke. Zakaj? Če primerjamo eh, javno porabo glede na BDP, vidimo, da je to predvsej pod poprečjem eh, Evropske unije. Zato sedaj ni več dodatnega manjerska prostora, zato sploh, ko je 70 odstotkov porabe vezana na socialno politiko, zdravje, socialno in podobno. Tudi IMF je dejal, da manevrski prostor za zniževanje javne porabe v Španiji ni ravno visok. Eh, prav zato želimo predvsem povišati prihodke. To je bistvo pri nas. Tudi prihode glede na BDP eh, je drugačen kot pa EU um, imamo 38 odstotkov, um, druge države pa imamo 47 odstotkov preče, skandinavske države pa še več. Um, in ravno pri prihodkih torej imamo lahko več manevrskega prostora. Tukaj želimo storiti več. In sedaj želimo skoristiti ugoden veter in zgraditi bolj stabilno osnovo. Tako da se primaklaj ne bo povečeval, če se, ko se uh, gospodarska rasa počasni, upam, da bo to čim poznaje. Uh, In prav zato mislim, da je naša strategija odgovorna. Želimo strukturno prilagoditi sistem, želimo bolj trdno osnovo za javni sektor in želimo seveda približati Španijo evropskemu poprečju, tudi glede tega razmera eh, med prihodki in pa BDP. Sedaj bomo imeli tudi eh, na odavek, na digitalno tehnologijo ter pa na finančne transakcije in mislim, da to lahko vzpostavimo, če želimo tudi poskrbeti za bolj. Um, ustrezno konkurenco, ker ti digitalni in pa um, tradicionalni akteri tukaj niso čisto enako obravnavali. Upam, da so bila jasna. Thank you, Alfred Sant. Hvala, Alfred Sant. Thank you. Bye. Hvala. Sedaj se napovedi za območje slabšajo, um, tudi zaradi negotovosti pri Brexitu, se pa rade težave. Uh, Še vedno ni zadosti naložb, tudi javnih naložb ne. Sicer so se ustvarjala nova delovna mesta, ampak eh, pogoji za delo pa niso ravno najboljši po celotni EU. Eh, e Tudi življenjski standard se ni ravno izboljšal, eh, sploh za na, ne za delovce in pa za srednji razred. Sedaj bi lahko razmišljali na nov, nenavaden način glede upravljanja v EU. Imamo gospodarsko finančno stabilnost, morda že, ampak na račun socialne in pa politične stabilnosti. Nekateri pravijo, da smo se dajkar pozabili na socialno Evropo, da je to nekako izgubljeno v prevodu. Uh, kaj pa je potem z javnimi naložbami? Glede vlade uh, mora nekako ponuditi odziv na to, kar želijo ljudje, torej več uh, socialne stabilnosti. Sedaj ljudje um, so na ulicah in želijo um, več socialne podpore in podobno. Um, bi lahko torej Evropa pripravila bolj socialni odziv. Naprimer, lahko bi uh, se usklovali po celotnem evroobmočju, lahko bi um, naprimer, za pet odstotkov zvišali minimalno plačo za celotno Evropo, ne pa samo za Španijo. Torej, lahko razmišljamo na ta način, ali je to smiselno sploh razmišljati na takšen način, bolj evropsko. Hvala. Hvala lepa, gospod Sant, za te zamisli. In ja, pravite, da, prav, pravite, da ne razmišljamo uh, izven običajnih okvirov. Uh, No, to vse skozi počenjamo, vse od začetka naše vlade. Poskušamo razmišljati izven okvira in želimo poiskati ustrezno ravnoteže med uh, socialnimi politikami in pa proračunsko disciplino. Se strinjam, evropski državljani morajo vedeti, da evropski projekt in pa nacionalna država skrbijo za njih. To ni nek projekt za tehnokrate, uh, ali pa z nekim planom B za reševanje bank. Ne, to mora biti projekt za evropske državljane. In mislim, da potrebujemo ustrezno ravnoteže. To je prava pot naprej. Prav tako pa mislim, da mora to ravnoteže pomeniti tudi ustrezno upravljanje javnega sektora in pa fiskalno politiko, ki bo proaktivna, odgovorna, verodostojna. In če se le da želimo to politiko uskladiti sploh v evrobmočju, kajti če se nekaj zgodi v eni državi, potem to vpliva na drugo državo, eh, na vse nas. In zato potrebujemo okvir, ki bo mogočil usklevanje naših ukrepov. In želimo tudi odgovornost eh, vseh akterjev in pa medsebojno zaupanje med institucijami, tako da bomo eh, prišli do poglobljene gospodarske in monetarne unije o čemer vse skozi govorimo. Hvala lepa. Uh, nekdo se je prijavil proste sprave. Dve minutki uh, imate na voljo. Um, Dartmouth, FDD in potem ena minuta za odgovor. Hvala lepa za besedo, predsednik. Imam dve nastavne vprašanje. V Španiji je brezposobnost med mladimi zelo visoka. Uh, naj se naveže na prejšnje govorce s tem v zvezi. Če se bo zniževal proračunski primaklaj, o čem ste govorili, um, ali je to dejansko v interesu milijonov mladih um, brezposelnih in pa drugih brezposelnih po Španiji? In če je to tako, zakaj to vi mislite? Kako lahko sploh mislite, kaj takega, da jim bo to koristilo? Um, potem pa še drugo vprašanje španska vlada, torej gledajte, v Kataloniji imamo uh, politične zapornike, to so izvoljeni um, člani katalonske vlade in sedaj španska vlada želi, da gredo ti ljudje v zapor za 25 let ali nekaj takega. Vi ste um, res velika zagovornica evropskih vrednot. Torej, kako osebno uh, razmišljate o tem, da ste del takšne vlade? Vlade, ki ima doma politične zapornike In v bistvu sedaj jih želi zapreti za 25 let, uh, iz čisto političnih razlogov. Kaj vi mislite o tem? Kot um, velika navdušenka in zagovornica evropskih vredov, res nas vse to zelo zanima. Yes, Hvala, gospod Darfmo. Najprej brezposelnost med mladimi. Imate prav, to je ena izmed eh, prioritet uh, pri nas. To je res veliko neravnotežje v Španiji in upamo to čim bolj, eh, čim bolj rešili. In prav zato smo se že dogovorili za akcijski načrt za to področje, brezposobni med mladimi. In tukaj mislim, da bomo izkoristili evropske um, sklade in pa nacionalne sklade, tako da bi poskrbeli za boljšo prihodnost za te mlade ljudi. Sedaj se je stopna brezposobnosti zmanjševala, sem prepričana, da v naslednjih mesecih bo še nižja. Želimo pospešiti ta proces. Uh, In na koncu seveda želimo tudi drugačne veščine, drugačne eh, tipe izobraževanja in podobno. Moramo misliti tudi na daljši rok, tako da bomo imeli ustrezno izobrazbo med ljudmi. Sedaj, eh, delovna mesta niso samo v gradbištvu, ampak tudi sicer eh, na trgu dela. To je dobra podlaga. In um, druga stvar, gledajte, se ne strinjam, ni političnih zapornikov v naši državi. Imamo politike, ki so slučajno uječi, zato ker so kršili veljavna pravila. In to je najbolj jasen odgovor um, na vaše um, zelo goreče vprašanje. Hvala. No. Mislim, da vsi se lahko strinjamo, da v Španiji um, imamo vladavino prava. Hvala lepa, gospa ministrica Krvinjo. Um, to je bila zelo zanimiva razprava in moram reči, da vaš proračun kaže, da je mogoče uskladiti fiskalno odgovornost in pa socialno kohezijo mislim, da se lahko od tega vsi marsikaj naučimo. Tudi moja država, ki jo najbolje poznam. Eh, hvala lepa tudi za vaše poglede glede poglabljanja monetarne unije, potem izpostavili ste metodo skupnosti in pa to, da eh, potrebujemo nove ukrepe za stabilizacijo. Vse to je zelo dobrodošlo. Želimo sodelovati z vami, svetom in vsega upam, da bomo s tem procesom prišli do otepljivih rezultatov in to v korist uh, vseh, eh, ne samo za našo valuto, ampak za naše državljane. Hvala lepa, gospa ministrica. Yes. Yeah, colleagues, before uh, starting our votes. Uh, Bomo začeli z glasovanjem. Nažalost, imam nekaj obvestil. To je slaba novica. Dobra novica pa je, da glasovanje ne bo predolgo. Bomo dokaj kratki in seveda učinkoviti. Ni veliko teh glasovanj. Zato ne bodite žučni. Um, Sedaj bom povedal nekaj um, informacij, torej bom malce posegel v naš čas za glasovanje. Um, najprej običajno obvestila predsednika. Um, Pripravljen sestanek za naslednji monetarni dialog uh, z ECB predsednikom Drahjem bo 28. januarja 2019. To bo zadnji monetarni dialog tega zakonodarnega mandata, sedaj pri 20. obletnici evra bo pripravljali sestanek na eno samo temo, o tem so se dovolili koordinatorji Ekonom. Želimo oceniti stabilnost in pa vzdržnost eh, evra in pa monetarno unijo. Vsi ste vabili na ta pripravljen sestanek, šest strokovnjakov iz Univerze uh, Dublin, um, instituta v Berlinu in pa drugih univerz uh, bodo vsi na tem sestanku. Uh, torej tu od um, enih do 32, um, 28. januarja in tu bo tudi prenaš uh, na spletu. Potem nekatera priporočila koordinatorjev. Glede IBA statuta ni mnenja. Evropsko računsko sodišče uh, bo poslalo svojega predstavnika na srečanje, kjer bomo govorili o enotnem um, odbor za reševanje um, sporov in pa za reševanje bank. Evropska unija um, ne bo imela svojega predstavnika pri fiskalnem um, dosjeju. Potem poslali smo pismo komisiji, kjer želimo uh, razpravljati o ESMI, potem ko je skandal, kot um, rečeno, koordinatorji so bili za to, da je bila uh, prišče skandal s komeks. No, ampak na prenas sedanju smo sprejeli resolucijo, um, torej, da bo to obravnavano 29. Uh, novembra, uh, potem naprej parlamentarni teden, um, tak, uh, obdavčitev digitalne ekonomije ter pa boj proti davčnim glofijam. Potem drugo sedanje, Balčna unija, evropski semester. Bilo rečeno, da gospodarski dialog bo pokrival dela se. Ministra Trio bomo pa vabili na ekonomski dialog leta 2019 in tudi o smetnosti dve uh, bomo govorili torej um, januarja, potem februarja um, tudi, ampak od se so odločili um, za izredni postopek, to torej, je, da bomo šli takoj na izjavo o smetnosti dve in to bom prebral čez nekaj sekund lepo pozdravljena tudi komisija. No, še nekaj prej. Poročila o trenutnih medijskih znanih pogajanjih. Trialog o razkritih glede trajnostnih naložb 14. januarja. Prvi trialog je potekal v Strasburu. Uh, eh, na prej sestanku smo zlasti govorili o razlikah med eh, stališčem uh, parlamenta pa sveta glede uredbe. Akteri so zlasti govorili o tem, kako bi opredelili področje porabe glede um, produktov in pa vlog glede trajnostnih naložb, tržnih akterov, kreditnih institucij in pa pravnih um, finančnih svetovalcev. Prav tako je bilo govora o delegiranih aktih. Uh, akteri so želeli dodatno delo na tehnični ravni, naslednji trilog pa bo 28. januarja, prvi trilog o um, obveznicah skritjem. Um, je potekal januarja, govorili smo zlasti o tem, kateri tipi sredstva bodo pokriti in pa um, kakšen bo nabor, ali bo homogen ali ne. Komisija um, je poslala neuradne dokumente in pa kompromise glede tega besedila, prav tako glede nekaterih političnih vprašanj, kot naprimer uh, eh, nabor likvidnostne zahteve in tudi tukaj smo sprejeli zahteve za um, delo, potem zgorne meje. Tukaj je bil prvi trilog v Strasburu, govorili smo o novih zgornjih mejah za podnebni sporazum, torej iz eh, Pariza, imamo tudi um, nov okvir za uh, izjave za zgorne meje. Prav tako smo govorili tudi o nujnem upravljanju kritičnih zgornjih meja. Naslednji trialog pa bo 30. januarja. Prvi trialog o Emirju, uh, eh, 2.2. pa je bilo 17. januarja. Uh, sedaj bo še več uh, teh sestankov naslednjih dneh. So zakonodajalci, so se pogovarjali o različnih stališčih glede novega režima za nadzor CCP-ov iz tretjih držav, sploh gre za klasifikacijo v CCP eh, tier 2. Komisija je dobila nalogo, da pripravi neuradni dokument eh, in pripravi morebitne kompromise glede eh, teh tretjih držav in pa njihovih zakonodajnih predpisov. ZCP nadzor za EU pa ni bil obravnavan, ker ni bilo za dosti časa In zato je komisija rekla, da bo pripravila neuradni dokument in sedaj bomo tudi še pripravili naslednje tehnično delo. No, in sedaj, kot sem že dejal, glede uh, dirigiranih aktov za solventnost, uh, koordinatorji so se odločili, da bodo pripravili formalno izjavo za uh, torej, komisijo na Trebržem, lepo pozdravljam, uh, vodirate za uh, pokorine potem gospod Muller, uh, politični oddelek, torej v imenu odbora Ekon, bo sedaj prebral to obvestilo glede sprememb v delgeni akt za solventnost 2, uh, eh, kar se naša na pregled uh, solventnostnih uh, zahtev. Ta akt ne bi bil sprejet decembra 2018, ampak trenutno ga Evropska komisija še vedno pripravlja. Uh, in eh, zaradi te zamude nismo mogli spregovoriti o tem delegiranem aktu danes. Smo pripričani, da ta zamuda pomeni, da sedaj komisija ustrezno preučuje tudi naše pomisleke in zato pričakujemo, da bo komisija vse, vse naše dvome vključila v naslednji delegirani akt. Naj to predstavim. Kot prvo, ko sem povedal v svojem pismu, želimo ponoviti našo podporo za zniževanje eh, trenutne Eh, marže tveganja, tako da želimo okrepiti financiranje realnega gospodarstva in da akterje vlagajo v dolgoročne projekte. Potem naprej, nekateri naši predlogi za um, nov tip premoženja za dolgoročne naložbe so bili sprejeti v predlogu delegirane akta, ampak nas pa skrbi, da trenutna zasnova kriterijev za ta nov tip premoženja, kot naprimer 12 um, leta trajanja in pa ring fencing lahko pomenijo, da um, se pojavljajo težave. Stroški kapitala, sploh uh, zniževanje um, marš in pa novi kriteriji bodo zelo vplivali na dolgoročne naložbe. Spremenjeni predpisi um, lahko prispeva k ciljem kapitalske unije. In kot tretje, podarjamo naše stališče glede pomena, eh, torej da želimo odpraviti kratkoročne probleme glede eh, financiranja in zato pozivamo komisijo k temu, da upošteva člen 77b eh, direktive za to področje in zakonodajalci se tukaj strinjajo, da se nacionalne komponente upoštevajo takoj, ko so dosežene ustrezni kriterije. In ta komponenta se izračuna ob koncu obdobja, če so izpolnjeni pogoji um, v obdobju in to na podlagi dnevnih izračunov. Zato menimo, da je ta predlog popolnoma v skladu z direktivom in um, tukaj se komisiji daje pooblastila za to, da se pripravijo um, akti, ki so bili že predoročeni. Še nekaj. Uh, Eh, prišlo do zamude pri legalnih aktih in zato je pomenilo, da bomo začeli s novimi določbami. Skrbi nas, da trenutni rok za izvajanje lahko pomeni težave za postopek poročanja eh, za nekaj časa, ehm, torej preden bo začel veljati nov delegirani akt in pa preden se potem začnejo ehm, ti tipi poročanja. Komisija mora zmanjšati te neprijetne posledice za podjetja, ko se spoštujejo nove določbe iz tega akta, je treba poštevati to, da so bili cilji že določeni za zavarovalniški sektor in komisija bi morala preučiti nenameravne posledice in določiti jasne določbe glede poročanja, sploh ko gre za predlogo, ki jo treba uporabiti v te namene. Pri vseh teh omenjenih točkah mislimo, da ni primerno sedaj čakati in zato res odločno predlagamo, da se to um, upošteva v pregledu za leto 2018. Sedaj bo komisija v predlogu delegiranega akta nekaj stvari spremenila in zato obžalujemo, da zaenkrat komisija še vedno meni, da večina predlogov ekona um, ne bo strizno obravnavana. Uh, um, ehm, vprašanje bi morali um, to vrati že prej, ampak zaenkrat se zdi, da bomo to vrati še leta 2020. In zato upamo, da bo komisija pripravljena oceniti to, kako bi lahko prioritete parlamenta upoštevali v tem delegiranem aktu za sedaj. In zato bi v tej priložnosti radi spomnili eh, komisijo tudi na to, da ima parlament tukaj uh, možnost nadzora. Um, to je zapisano v členu 290 pogodbe. Uh, želimo izkoristiti vse prednostne pravice parlamenta, tako da zagotovimo, da bodo naši pomisliki upoštevani pri tem pomembnem aktu. Eh, torej, lahko to tudi zavrnemo, to je tudi možnost. Hvala lepa, da ste me, potrp, da ste me potrpežljivo eh, poslušali. Eh, to je bila predvsem izjava za komisijo in sedaj gremo lahko na glasovanje. Oh. Kole, glasovanje torej. Najprej testno glasovanje. Prosim, glasujte. Mr. Gerald not working. Good. We start with the NPM. Yes. So, uh, one EPP too many. En glas je le preveč. Lahko ponovimo? Testno glasovanje se upravičujem. Ponavljamo. En glas je res bil preveč, samo da bo vse v redu. Je um, e res, e torej preverjamo, je res, samo da bomo res gotovi. Mislim, da sem videl en glas preveč. Ok, close. Konec. Prav, sedaj je vse lepo in prav. Bomo videli potem pri enotnem glasovanju. Tako, začenjamo. Glasovanje za častnem sporozumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih, glede minimalnega kritja izgub za nedonosno izpostavljenost. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 42 za, 10 proti, nihče vzdržan, sprejeto. Čestitke so poročevalki. Tako, sedaj pa na poročilo gospoda Matučela o DDV. 35 in 10 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani sprejeto. 38 za, proti, vzdržani sprejeto. 40 za, proti, vzdržani sprejeto. 42 z ustnim predlogom spremembe EKR za, proti, vzdržani sprejeto preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tako da glasujemo brez ustnega predloga spremembe za, proti. Mislim, da je enaka večina, ampak preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 proti 25 za. Zelo tesno, ampak vseeno zavrnjeno. 43 za proti vzdržani sprejeto. 44 za proti vzdržani sprejeto. 45 za proti vzdržani sprejeto. 46 za proti vzdržani sprejeto. 47 za proti vzdržani sprejeto. Preverjamo, 47 glasujemo. Konec glasovanja. Z zavrnjeno, 48 za, proti, preverjamo, 48 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 49 za, proti, preverjamo, 49 glasujemo. Moja napaka, vsi so bili za, sprejeto, soglasno. Ja, ja, želel sem videti točno to. 50 za, proti vzdržani sprejeto. 51. Dveh delih prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 52 je brezpredmeten, 53 za proti vzdržani sprejeto, 54 za, proti vzdržani sprejeto, 55 za, proti vzdržani sprejeto, 56 za, proti vzdržani sprejeto, 57 za, proti vzdržani zavrnjeno, 59 za, proti vzdržani zavrnjeno, 60 za, proti vzdržani zavrnjeno, 62 za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo, 62 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom večine. 70 za, proti, preverjamo 70, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Enaka večina 25, 26, 69, 18 skupaj za proti vzdržani sprejeto, 71 in 19 za proti vzdržani sprejeto, 72 za proti vzdržani sprejeto, 73 za proti vzdržani sprejeto, 74 za proti vzdržani sprejeto, 75 za proti. Preverjamo 75, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 z ustnim predlogom spremembe ALDE, za, proti, vzdržani sprejeto. 1 za, proti, vzdržani sprejeto, 23 za, proti, 23 je brezpomenjeten, se pravi, čujem, 2 za, proti, vzdržani sprejeto, 3 za, proti, vzdržani sprejeto, 24 za, proti vzdržani sprejeto, 4 je kompatibilen za proti vzdržani sprejeto, 25 za proti. Preverjamo 25, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 26 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto 5 za, proti vzdržani, sprejeto 27 in 28 za, proti preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 6 za, proti vzdržani, sprejeto 7 za, proti vzdržani, sprejeto 29 za, proti vzdržani, sprejeto 30 za, proti preverjamo. 30, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31 z ustnim predlogom spremembe. Za, proti, preverjamo. 31 z ustnim predlogom spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31 brez ustnega predloga spremembe za. Tudi preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32 za, proti vzdržani sprejeto, 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto. 8 za proti vzdržani sprejeto, 9 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasovanje o predlogu komisije, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo po imensko. The vote is Konec glasovanja. 42 za, nič proti 10 vzdržanih. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa točka dvanajst. Osnutek mnenja gospoda Franzulike o razrešnici Evropskega bančnega organa. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto. Kompromis B za proti vzdržani sprejeto. Kompromis C za proti vzdržani sprejeto. Kompromis D za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11 za proti vzdržani se pravi, čujem, pravi predsedojoči, sprejeto, pa se eno preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, preverjamo. 14. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ampak zelo tesno. Dobro smo preverili malo preveč. Gotovo vas je bil 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno z enim glasom, kompromis G za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasovanje o besedilu, kot je bilo spremenjeno, poimensko glasovanje, glasujemo. Um, the vote is closed. Konec glasovanja. 46 za, 2 proti, 4 vzdržani. Sprejeto čestitke poročevalcu. Zdaj pa isto, isti poročevalec. Jopa, kompromis A za proti vzdržani sprejeto, kompromis B za proti vzdržani sprejeto, kompromis C za proti vzdržani sprejeto, kompromis D za proti vzdržani sprejeto, kompromis E za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 14 za, proti, preverjamo 14, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 30 za, 22 proti. 18 za, proti, vzdržani sprejeto. 19 za, proti, SND proti, preverjamo. 19. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis F za proti vzdržani sprejeto. 25 za proti vzdržani. Preverjamo. 25 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom večine. Glasujemo v besedilu, kot je bilo spremenjeno, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 44 za, 2 proti 4 zdržani, sprejeto. Sedaj pa ESMA, kompromis A, za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis B, za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis C, za proti vzdržani sprejeto, kompromis D za proti vzdržani sprejeto, predlog smembe 9 za proti vzdržani. Mislim, da sprejeto, ampak preverimo, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 12 za proti vzdržani. Preverjamo, glasujemo. Ne je les preveč. Konec glasovanja. Sprejeto. 13 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis E za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani. Sprejeto 21 za proti vzdržani. Preverjamo, glasujemo. 21. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25, 25. Glasovanje bo sledilo tako, kot je bilo spremenjeno. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 43 za, 2 proti 4 vzdržani. Čestitke poročevalcu. Naslednji sestanek v ponedeljek 28. januarja ob 15. in torek 29. januarja tudi do povdne. Od 9. do 12.30. Hvala lepa, sestanek je končan.